v procesu tranzicije k demokraciji, še posebej na področju varnosti in pravosodja. Hvala. For... Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala za vaše sodelovanje. Kolegi in kolegice bi rad obvestil, da imam šest predlogov za resolucijo na koncu razprave. Razprava pa se je ravno kar zaključila.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 množiče usmrtitve in nedavna smrt pisca bloga Satarja Beheštija. Imamo predlog besedila, ki zamenja vse predloge resolucij, predlogo sprememb ni, čas za glasovanje, predlog eh, odstavek 13, kdo je za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Kdo je za? To je glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sedaj je bil predlog sprejet. Gospa Kajzer ima ustni predlog sprejem. Izvolite, gospa. Monsieur le Président, euh, c'est un amendement quasi technique. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za tehnično vprašanje. Imamo težavo z besedilom. Gospa, gospod. Džafa pa ni. Gospod Džafar Panahi je bil osvobojen, ni več v zaporu. Zapisati bi morali torej. da gladovno stavka, potem ko so mu prepovedali družinske obiske, oziroma to, to velja za nasrednico tudi, Džafar Panahi ima šestletno zaporno kazen, 20-letno prepoved snemanja filmov in prepoved potovanja. Ah, tedy o tomto bodu odůvodnění L. Kdo je pro? Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa predlagam, da glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani. Resolucija je sprejeta. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Glasovali bomo o šestih predlogih resolucije o razmerah v Burmi, zlasti o nenehnem nasilju v državi Rakin. Čaka nas skupni predlog resolucije šestih, šestih političnih skupin. Predlogov sprememb ni, tako da lahko glasujemo o tem predlogu. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Spoštovane gospe in gospodje, sedaj glasujemo o šestih predlogih resolucije glede položaja migrantov v Libiji. Glasujemo torej o predlogu resolucije poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je bil sprejet. Dame in panove, eh, toto je. Spoštovani gospe in gospodje, s tem smo prišli do konca današnjega glasovanja. Zapisnik tega zasedanja bo predstavljen parlamentu za sprejetje na začetku naslednjega plenarnega zasedanja. Če ni komentarjev, bomo resolucije, ki smo jih prejeli na tem zasedanju, takoj